minut. Na dnevnem redu sledi poročilo poslanca Prede, forum na visoki ravni o učinkovitosti pomoči. Besedo dajem za štiri minute poročevalcu, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Četrti eh, forum o učinkovitosti pomoči v Busanu je tudi priložnost, da se ponovno poglobijo in ponovno eh, formulirajo angažmaji. To je seveda tudi eh, možnost, da damo pomembne impulze eh, za eh, pomoč. Na, zato, da bi bil sestanek v Bosanu uspešen, se moramo lotiti mnogih izzivov. Eh, Eh, se pravi najprej izvajanje Pariške deklaracije, eh, potem eh, agende iz Akre, učinkovitosti pomoči. Torej, treba je izboljšati kakovost pomoči, treba je okrepiti primere dobre prakse, vendar na, na predek je skromen, vse gre preveč počasi. In mi ugotavljamo tudi, da je eh, potrebno imeti eh, ustrezno porazdelitev dela. Na ta način bi naprimer e, Evropska unija eh, prihranila 6 milijard evrov, se pravi, tu imamo velike možnosti za izboljšanje učinkovitosti pomoči. Eh, v Busanu moramo jasno pokazati politično voljo, da dobimo neko vodstvo, da izboljšamo dejansko učinkovitost eh, razvojne pomoči. Potrebna so seveda tudi prilagajanja, so potrebne spremembe. In eh, dosedanji, dosedanji dokumenti ne, morajo biti neka podlaga za naprej Eh, sedaj se seveda pojavljajo tudi novi eh, donatorji. Eh, spreminja se kontekst. Podbiramo seveda tudi sodelovanje jug-jug. Na ta način se bo marsikaj spremenilo in konferenca v Busanu mora biti učinkovita, mora izboljšati razvoj in učinkovitost pomoči. Moje poročilo kaže kje je potrebno še več storiti za zagotavljanje učinkovitosti pomoči, potem pa eh, treba je izboljšati koordinacijo med donatorji, treba je zagotoviti preglednost eh, pomoči in treba je tudi eh, izboljšati prepoznavnost, vidnost pomoči. In komisija Eh, je 7. septembra v svojem eh, sporočilu tudi predložila neko skupno stališče za Busan in tu pravzaprav izhajamo iz istih elementov. Treba je torej jasno opredeliti mednarodno eh, agendo o učinkovitosti pomoči od Pariza prek Akre do jasnega seveda izvajanja teh opredelitev. treba se je zavedati tudi, da je boj proti revščini v skladu z Lisbonsko pogodbo eh, pomemben za Evropsko unijo in zaradi tega moramo seveda tudi okrepiti eh, delovanje na področju eh, izboljšanja učinkovitosti pomoči. Naša naloga je, da bomo kos izzivom in da bomo tudi kos ciljem, eh, eh, ki smo si jih zastavili eh, za Busan. Torej, predlogi iz mojega poročila so dobra podlaga za to, da povežemo vse države članice, za to, da bomo zagotovili boljšo učinkovitost razvojne pomoči. Potrebno je novo partnerstvo za razvoj potrebno je zagotavljanje eh, razvojnih ciljev in upoštevati seveda tudi različne situacije. Treba je torej zagotavljati več koordinacije in manj razdrobljenosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Zaborska, ima besedo. Grazie, signora presidente, mister komisar, ki mi že je snar. Hvala lepa, gospod predsedujoča, gospod komisar boj proti revščini v svetu se še kar nadaljuje. In človečno še vedno živi Pariz, Akara in ostali forumi so pokazali, da še vedno imamo občutek za pomoč. Treba je zagotoviti, da bo pomoč tudi učinkovita. Zdaj je potrebno. ugotoviti, koliko smo ljudem pomagali na osnovi ustreznih kriterijev. V Busanu bomo dobili priložnost eh, pogledati, kje smo, pri čemer ne smemo pozabiti na naš osnovni cilj. Če se želimo očinkovito boriti proti revščini, moramo omogočiti ljudem, da se sami borijo proti revščini. Hvala lepa, gospa Basesko a dori în primul rând să îl felicit i eu pe colegul meu cristian preda pentru acest Hvala lepa, gospod predsedujoča. Najprej naj čestitam poročevalcu predi za poročilo, ki je pravočasno, ker prihaja četrti forum na visoke ravni v Bosanu. Postaviti si moramo ambiciozne cilje, zato da bi izboljšali situacijo v svetu. Pozdravljam, da poročilo pozari na to, da potrebujemo transparentnost, da moramo povečati tudi odgovornost za rezultate. Treba je preveriti, kako zadeve potekajo v partnerskih držav v skladu z 15. Eh, členom, kot je zapisano v 15. stavku. Pomoč mora biti eh, trajna, trajnostna in zdržna. Health Metrics Network je projekt, ki je omogočil ukrepitev lokalnih eh, skupnosti. V devetih letih je v Tanzaniji ta program prinesel 15-odstotno zmanjšanje smrtnosti pri, otrok, pri otrocih. Prav tako moramo spremeniti naš, oziroma moramo upravljati našo strategijo za delitev dela. Hvala lepa, gospod Kortes Lastra. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi gospodu komisarju najprej čestitke gospodu Pridi za njegovo poročilo o učinkovitosti pomoči boj proti revščini, spodbujanje človekovih pravic. Evropska unija je največji donator pomoči, zato moramo biti pri naši pomoči tudi učinkoviti. In to je najpomembnejši cilj. Ne gre samo za pravno zavezujoče sporozume, ki jih moramo sklepati, Evropska unija mora biti ambiciozna in si prizadevati za strateški integriran pristop, tako da omogoči uporabo transparentnih učinkovitih instrumentov ter eh, ga financiranja ter mobilizacijo notranjih resursov. Vse to so pomembne teme. Pomembna tema za Španija je tudi enakopravnost, ki je ključnega pomena za učinkovitost razvojne pomoči. Zato smo za to, da se sprejme nek indikator, nek kazalnik glede enakopravnosti. Prav tako je treba v pomoč vključiti tudi civilno družbo, ko gre za oceno učinkov. Hvala lepa. Zdaj pa predajem besedo komisarju Pibalksu. No, gospod predsedujoča, gospod in gospodje, mislim, da se moram najprej zahvaliti poročevalcu predi za odlično poročilo. Če tudi danes nima ravno velike publike, imamo konvergentnost med institucijami na to temo. Veliko pa se je še treba narediti, da bomo ustrezno pripravljeni na konferenco. Pozdravljam dejstvo, da bo v evropski delegaciji tudi tretji član Evropskega parlamenta, kar bo krepilo našo vlogo. Po drugi strani pa vidim izzive, potrebujemo na koncu nek eh, enoten dokument, eh, da se soočimo z izzivi. Eden od izzivov se ukvarja s Pariško deklaracijo in agendo iz Akre in na to, kar smo dosegli, kot je poročevali že povedal kot donatori bi morali sprejeti ustrezne indikatorje za spremljanje učinkovitosti. To se pravi, da moramo pariško deklaracijo urediti tako, da nam bo dala večja zagotovila za spremljanje eh, pomoči njene učinkovitosti naši cilji. So, kot je gospa Zaborska povedala, pomagati ljudem, da si pomagajo sami. Zato je učinkovitost pomoči tako ključnega pomena, ker gre za spodbujanje pri doseganju ciljev tisočletja. Zadeve moramo ustrezno formulirati tako, da nam bo v naslednjih letih uspelo izpolnjevati te eh, kazalce. Druga zadeva je povezana z novimi donatorje. Politična pokrajina se je spremenila spremenile in če si pogledam eh, zadeve kot eh, komisar za razvoj Kitajska, Indija in drugi akteri, ki se vključujejo v razvojno pomoč, eh, niso tako blizu učinkovitosti pomoči in agende, ki je s tem povezana kot klasične države donatorke. Gre za pomočni, da bi videli, kaj partnerji dejansko počnejo. Eh, agenda pa ima namen, da bi vsi sledili s tem postopkom. Vsi moramo biti transparentni, kajti če ne bomo, potem se bo zgodilo, da dejansko ne bomo dovolj podpirali eh, držav pri boju proti revščini. Zato je treba vključiti v agendo učinkovitosti pomoči tudi nove donatorje ključni instrument za to je povečanje transparentnosti. Eh, S pričo ekonomske krize v Evropski uniji ljudje vedno več sprašujejo potem, kaj smo dosegli z našo razvojno pomočjo. Zato moramo tukaj zagotoviti popolno transparentnost eh, porabe sredstev. Rad bi vam zagotovili, da je denar, ki smo ga poslali, dejansko pomagal na tisoče ljudem. Eh, da so se izognili revščini, da so imeli hrano, da so otroci lahko šli v šolo. Ampak javnost eh, pričakuje še več eh, transparentnosti porabe denarja v namene razvojne pomoči. Zato moramo tudi mi prevzeti obveznosti. Pred Busanom moram zagotoviti transparentnost in zagotoviti. da bo to veljalo za vse sklade. Drugo pa je nekaj, o čemer razpravljamo z državami članicami, to je skupni program. Veliko koordiniramo na terenu, ampak slabost koordinacije je, da nekaj vemo, da pa tega ne spreminjamo, kar pomeni, da moramo vzpostaviti cikle, ki bodo drug drugemu sledili. In tukaj moramo vključiti razvojne načrte posameznih držav. In zato koordinacija ne zadostuje, zato potrebujemo skupne programe pomoči znotraj Evropske unije. To smo poskušali v primeru Južnega Sudana. Zdaj je čas, da postanemo bolj ambiciozni, kajti le, če bomo upoštevali razvojne načrte držav, bomo lahko zagotovili ustrezne sinergije. 5-6 milijard evrov, ki jih je omenjal poročevalec, sprej, da bomo le tako lahko učinkovito uporabili. Samo z skupnimi programi bomo lahko dali več za razvoj in nikomor škodili. Busan bo izjemno zanimiva konferenca, nekoliko drugačna kot konferenca o razvoju silih eh, tisočletja lansko leto, je konferenca v Istanbulu. Zelo zanimivo bo videti situacijo novih eh, donatork, eh, hkrati pa spremljati nadaljni razvoj, ne samo letos, ampak do leta 2015, eh, ko je rok za izpolnitev razvojnih ciljev tisočletja poročilo odlično in upajmo, da bo Evropska unija odigrala vodilno vlogo tako kot vakri. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar. Razprava je zaključena. Glasovanje bo jutri ob 12.30. Naslednja seja jutri 25. oktobra 9.